zakonodajnim postopkom. Naj vam povem, da v skladu z 74. členom eh, našega poslovnika bomo eh, objavili tudi eh, vse te akte. Poleg tega sem od skupine zelenih, sem od skupine zelenih in od skupine Alde dobil podatke da gospod Filip Lamberts nam domešča gospo Evo Žoli v odboru eh, za industrijske zadeve in trgovino. Če nima nihče nič proti temu, smo to sprejeli. Sedaj pa spremembe v našem razporedu dela. Gospe in gospodje, v tem razporedu dela najprej si ogremo posamezne dneve. Ponedeljek. Skupina socialistov nas je prosila, da bi gospa Galo predstavila kratko poročilo o izvajanju zakonodaje na področju intelektualne lastnine. Gospod Šulc bo ta predlog utemeljil. Hvala, gospod predsednik. Naša politična skupina je že na konferenciji predsednikov prejšnji teden povdarila, da je poročilo Galo neke vrste sporno poročilo na lastno pobudo, kar zadeva nadaljno obravnavo tega poročila, eh, pa bi morali ukrepati ustrezno. Zakaj gre? To poročilo po novih postopkih in našem novem poslovniku je nekaj, kar smo že obravnavali, glasovali, imamo pa tudi celo vrsto alternativnih resolucij in predlogov sprememb. Situacija je danes takšna, da je vse skupaj zelo nepregledno in mislim, da nobenega od osnutkov ne bomo pri glasovanju večinsko podprli. Po drugi strani smo slišali, da gre tudi za uh, načrt eh, komisije, da bo predstavila uh, svoj predlog na tem področju. Komisija se je sama odločila, da bo pač delala po svoje. Kaj to pomeni? V trenutku, ko sprejemamo neko zakonodajo, imamo glasovanje o poročilu o Eh, na lastno pobudo, ki pa prejudicira eh, poročilo in delo komisije. Zato bi predlagali, da se ta točka odloži. Hvala, gospod Šulc. Bi kdo želel podpreti ta predlog? Prosim, izvolite. Hvala, gospod predsednik ne moremo sprejeti take nove zahteve eh, po glasovanju o tem poročilu. Treba je v osnovi povedati, da ni bilo konsenza, ker je to poročilo pravzaprav rezultat številnih kompromisov, o katerih smo razpravljali mesece in mesece. Glede same forme pa toliko. Naj vas spomnim, da smo o tem eh, že v začetku junija glasovali pri odboru za pravne zadeve in potem smo imeli še priložnost pri treh dodatnih poročilih izražati se o tem. Tokrat pa ni absolutno nikakršnega razloga, da bi prestavili glasovanje o tem poročilu, razen tega, da bi določenim strankam političnim strankam seveda omogočili, da dosežejo nek konsens. To pa ni v skupnem interesu in zaradi tega mislim, da se moramo izreči že sedaj in da to ne bo nikoli v nasprotju z določili, ki bodo še prišla v prihodnosti. Gre samo za to, da se uporabljajo zakoni, ki že obstajajo in da se jih ne zanika. It was uh, Um, Hvala. Vi ste, jaz sem prosil, da nekdo podpre najprej uh, to, uh, ta predlog uh, skupine socialistov. Vi pa ste sedaj govorili proti. Gospa Peroni. Monsieur, Madame Gallo, je crois que Gospa Galo, mislim, da je kolega Šulc povedal točno tisto, kar je treba povedati. Namreč ne boste imeli veliči, večine. Liberalci bodo glasovali proti in ne vidim, uh, v čem je korist tega, da že danes dokazujemo, kako ni večine. Uh, Treba se o tem pogovoriti v vseh skupinah. No, vi imate pač svoje mnenje, sam se sicer z njim ne strinjam. Vi menite, da boste dosegli soglasje, ampak vidite, da v drugih skupinah bi radi o tem se še pogovorili, ni jasne večine in zato menim, da je ta prošnja gospoda Šulca izjemno razumna in da zato dajem svoj glas za to. Najlepša hvala. S tem smo opravili vse postopke, ki so potrebni za takšen primer, utemeljitev eh, za in proti smo slišali, sedaj bomo glasovali. Eh, glasujemo o predlogu skupine socialistov, kdo je za, da se eh, predstavi to glasovanje, kdo je proti. Večina je proti predlogu gospoda Šulca. Ne, dobro, bomo preverili, pravi predsednik. Elektronsko glasujemo. Všichni glasovali? Ste si glasovali? Glasovanje končano. predlog gospoda Šulca ni sprejet, večina je proti temu predlogu, kar pomeni, da bo razprava o poročilu Galo ostala na dnevnem redu. Sedaj pa četrtek. Nobenih eh, predlaganih sprememb namreč nimamo za torek in sredo. Za četrtek. Skupina evropskih konservativcev in reformistov je predlagala, da bi prestavili glasovanje o resolucijah o eh, kršitvi človekovih pravic v Demokratični republiki Kongo. Gre torej za predlog, da prestavimo glasovanje o predlogih resolucij. To je predlog skupine evropskih konservativcev in reformistov. Gospod Bradburn. Ah, thank you, President. Hvala, gospod predsednik. V imenu naše politične skupine predlagam formalno, da prestavimo glasovanje, ki je bilo predvideno za četrtek. Eh, govorim samo o glasovanju, ki bi ga predstavili in nič drugega. Že na začetku tega eh, sestanka te seje smo eh, povdarjali, kakšne težave bodo imeli poslanke in poslanci v četrtek, ko se je treba vrniti domov. Vem, da predvsej poslank in poslancev načrtuje odhod iz Strasbura v sredo. Zato mislim, da ne bo nobene škode, če prestavimo to glasovanje na mini plenarno zasedanje v Bruslju. Hvala, gospod predsednik. Panu. Najlepša hvala, gospod Bradburn. Sedaj pa prosim, kdo podpira ta predlog skupine evropskih konzervativcev in reformistov. Gospoda Bradburna. Äh, Hvala, predsednik. Gre za nekoliko nenavadno sodelovanje, ampak moja politična skupina je tudi že prejšnji teden predsta, pre, predlagala, da v četrtek sploh ne bi glasovali. Zakaj? Zato, ker, tako kot je rekel gospod Dol, pravzaprav sploh ne vemo, kaj se bo zaradi te stavke natančno dogajalo. Hočemo pa zagotoviti to, da ne bo uh, preveč poslank in poslancev morala uporabljati zelo drage oblike eh, prevoza. To velja seveda tudi za sodelavce Evropskega parlamenta, ki bi jih prisilili, da se poslužijo nekih dragih alternativnih oblik prevoza. Mislim, da zato lahko podpremo ta uh, uh, smotrn predlog uh, Evropi, evropskih konservativcev in reformistov. Hvala. Kdo je proti temu? Gospod Speroni. Gospod predsednik, pravzaprav ne govorimo o glasovanju, o nekem zakonodajnem aktu v tem primeru, kaj ne? Zato se mi zdi, da je ta tema pomembna z nekega drugega stališča. Ta stavka je videti, da bo vplivala na vse politične uh, struje v Evropskem parlamentu ne bo bolj eh, vplivala na levico kot na desnico in podobno. Torej vsi bomo trpeli na nek način, na enak način, zato mislim, da lahko glasujemo. Hvala, sedaj glasujemo o tem predlogu. Kdo je za to, uh, za predlog gospoda Bradburna, prosim, dvignite roko. Kdo, tem... Kdo je proti predlogu gospoda Bradburna? Spravdimo elektronično bomo z elektronskim glasovanjem preverili. Glasujemo. Če vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Večina je za predlog eh, gospoda Bradburna. Ta predlog je sprejet in v četrtek ne bomo glasovali o eh, teh eh, predlogih resolucij to je konec eh, sprememb v razporedu dela. Danes pa je prva točka na dnevnem redu poročilo Kristin de Verak, preiskave in preprečevanje nesreč in incidentov v civilnem letalstvu. Bi želeli še kaj reči? Prezident, je ne pa. Gospod predsednik, gospod predsednik, nisem razumel na ravni glasovanja, ali smo zdaj eh, glasovali za ali proti predlogu dnevnega reda, kot ga je povedal predsednik. Torej, kaj to pomeni, da v četrtek ne bomo imeli zasedanja?